королевства. Good morning, good morning, meine Damen. Dobro jutro, gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi. Predni so že tukaj in te pozdravljam prav prisrčno. Prisrčno pozdravljam tudi gospoda Dukatela. Upam, da sem ime pravilno izgovoril prihaja iz komisije. Danes imamo prvo točko na dnevnem redu številka 13, gre za novo digitalno strategijo za Evropo. In predlagam, da dam besedo najprej predstavniku komisije in ga prosim, da naredi nekaj uvodnih besed, uvodno predstavitev in prosim, da obravnavamo stvari čim bolj skoncentrirano, zaradi tega, da bi do uh, kosila res obdelali vse točke. Torej, gospod Dukatelj, prisrčno pozdravljen in beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, predsedujoči, hvala lepa za povabilo. Danes eh, do povdan bom pač dal tiste informacije, ki jih lahko dam o dosedanjem napredku, eh, ki smo ga dosegli pri vzpostavitvi nove digitalne agende za Evropo. Gospod Paroso, je to dal v svojo vizijo 2020, to je napovedal parlamentu 3. septembra, ko je predstavil svoje politične smernice in v svojih političnih smernicah je povedal, da bo naslednja komisija razvila novo digitalno agendo in eh, tudi usmerjen eh, zakonodajni eh, projekt eh, za to, da bomo imeli pravi digitalni uh, trg in da bomo odpravili digitalno eh, razkorak. To je zelo pomembno za naše gospodarstva in uh, družbe. Potrebna je seveda tudi varnost omrežij in to vse izhaja iz njegovih smernic. 24. novembra je Evropska komisija uh, sprejela dokument za posvetovanje o EU 2020 in digitalna agenda se pojavlja na večjih mestih v besedilu. Ta tema se vedno znova pojavlja, se pravi online enotni trg, hitra omrežja. Podarek je tudi na, eh, na internetu temelječem gospodarstvu potrebne so eh, boljše storitve upravljanja, tudi zato, da eh, prebivalstvo lažje izraža svoje mnenje. Sedaj tečejo konsultacije do 15. januarja naslednjega leta in komisija bo prav hitro delala na tem dokumentu in želi ga predstaviti pravzaprav uh, spomladanskemu vrhu marca naslednje leto. Uh, od začetka tega leta je eh, naš generalni direktorat delal eh, na tem, to je tudi dobro in dobro je, da imamo to Evropsko digitalno agendo oziroma da jo bomo dobili, ki bo tudi širša od tega, kar eh, sedaj dela generalni direktorat za informacijsko družbo in medije sedaj opravljamo tudi razne študije, opravljamo javne konsultacije, javna posvetovanja o tem, kakšna naj bi bila nova strategija za eh, Evropsko digitalno agendo. Sedaj bi vam eh, rad eh, nekoliko predstavil rezultate javnega posvetenja. 4. augusta do 9. oktobra je teklo javno posvetenje svetovanje in tu smo dobili 844 eh, odgovorov po internetu in 150 pisnih odgovorov. Te odgovore še vedno obdelujemo in v naslednjih tednih bomo objavili povzetek teh rezultatov. Samo da boste dobili občutek tega, eh, kaj je bilo v teh posvetovanjih naj povem naslednje. Torej, dobra novica je, da 92 odstotkov meni, da je IKT strategija zelo pomembna za eh, bodočo eh, bod, rast eh, in povečevanje delovnih mest eh, in mnoga vprašanja so se nanašala tudi na hitri eh, internet na odprta omrežja to je prva prednostna naloga druga eh, prednostna eh, naloga oziroma druga prioriteta so IKT raziskave. Tretja prioriteta je skupni online trg in ta samo malo zaostaja za eh, prvima dvema mestoma in na četrtem mestu smo našli eh, naprimer vprašanja povezana s prehodom na nizko oglične tehnologije. Obstajajo seveda eh, razlike med individualnimi odgovori in odgovori organizacij. Eh, individualnih odgovorov je 65 odstotkov vseh prejetih odgovorov in posamezniki so uh, bolj odprti za vprašanja kakovosti življenja uh, in podobne stvari. Organizacije pa se osredotočajo bolj na uh, rast delovna mesta, raziskave in podobno. Uh, Če primerjamo odgovore, vidimo tudi, da je poudarek eh, zelo eh, velik na odprtosti omrežja v prihodnje, na uporabniških pravicah. Organizacije seveda tudi zahtevajo programe, ki jih je mogoče eh, ocenjevati na dolgi rok, kjer so jasni cilji in podobno. Če si ogledamo vprašanje odprtosti, torej to je tema, ki se je v rezultatih močno po javljala, devetdeset odstotkov odgovorov se zauzema za odprt eh, internet, odprt standard. Odprtost je torej ključnega pomena v rezultatih. Kot rečeno, devetdeset odstotkov eh, vseh odgovorov to zahteva, se pravi, tu ne gre samo za posameznike, temveč tudi organizacije menijo, da je to ključna prioriteta. Potem pa investicije v bodoče infrastrukture mi smo spraševali, ali je potreben, eh, potrebna pasivna infrastruktura in podobno. 88 meni, da je treba Eh, sinergijsko investirati eh, v infrastrukturo in tudi javni sektor mora tu prevzeti vodilno vlogo. Potem smo spraševali tudi po digitalnih vsebinah v tem vprašalniku in tu smo ugotovili, da kar 79 odstotkov želi interoperabilne vsebine ki so na voljo na različnih eh, platformah in eh, to je, so tudi povezali z določenimi pravicami posameznikov Potem eh, druga vprašanja. Neutralnost eh, storitev, univerzalnost pokritja. 75 odstotkov odgovorov želi neko pravno podlago za vse to, od tega pa se 61 odstotkov zauzema za harmonizacijo na področju Evropske unije, 14 odstotkov pa si želi nekakšno drugo pravno podlago, pa naj bo to nacionalna zakonodaja ali kaj drugega. Potem vprašanja glede raziskav so seveda tudi eh, zanimiva. Mi smo spraševali, kje je močna Evropa na področju raziskav in inovacij v IKT-ju, in potem smo slišali, da gre za eh, energetske, okoljske tehnologije, eh, zdravstvo, eh, šolstvo in omrežja. Ko smo pa spraševali, katera področja so strateško pomembna, smo tam našli energijo in okolje ter uh, kulturo in izobraževanje. In web storitve, ker eh, Evropa ni tako močna, pa so po mnenju anketirancev tudi zelo pomembne. Eh, potem omrežja v telekomunikacijskih eh, storitvah, mikro in nanotehnologija, vse to je bilo zelo pomembno v tem delu vprašalnika smo dobili občutek, da mora Evropa storiti več pri oblikovanju neke celovite politike. Se pravi, potrebujemo celovite ukrepe na področju raziskav in podobno. In treba je potem tudi povezovati ukrepe iz raziskovalnih programov s strukturnimi eh, programi in podobno. 42 odstotkov pa se močno zanima za uporabo zakonskih instrumentov, da se ustvari boljša podlaga za inovacije in rast v Evropi. Naj tudi sedaj počasi zaključim ta pregled rezultatov javnega posvetovanja. In uh, tu želim še omeniti javne storitve online. Mi smo imeli do sedaj eh, podarek na e-vladi, e-storitvah. To ljudje tudi podpirajo, vendar 73 odstotkov odgovorov uh, pravi, da moramo delati bolj na transparentnosti teh storitev. In približno enako število meni, da eh, je treba zagotoviti eh, nadzor nad uporabo informacij, ki se vnašajo v eh, teh storitvah. Se pravi, bojijo se zlorabe osebnih podatkov, pretirane uporabe osebnih podatkov. Se pravi, bojijo se, da bi vlade te stvari eh, preveč uporabljale. In potem še zadnje, eh, prehod na nizkooglično ekonomijo. To sicer ni visoko na seznamu prioritet anketirancev, vendar Kljub vsemu smo dobili zelo veliko odgovorov na ta del vprašalnika in posamezniki so tu uh, zaskrbljeni, ker pač ni alternativ organizacije in uh, posamezniki so zaskrbljeni, ker pač eh, ljudje ne poznajo alternativnih eh, poslovnih modelov in podobno. In na tem je bil res povdarek in ne toliko na kakšnih pravnih ukrepih in podobno. Se pravi toliko, da dobite občutek za to, kakšni so rezultati, ki jih eh, vidimo v teh vprašalnikih. Eh, kakšni so pa koraki naprej? To je seveda težko. To je seveda eh, tudi vprašanje bodoče komisije. Eh, vsekakor bomo določene eh, rezultate unesli tudi v druga dela. Vsekakor bomo to unesli v januarski dokument. Upam, da bomo dobili še dodatne podporne dokumente, ki bodo kmalo objavljeni in v teku naslednjega leta bomo prej, eh, sprejeli strategijo za novo digitalno agendo in to je seveda strategija komisije za to podro, pomembno prača, eh, področje. Hvala lepa. Hvala lepa za te informacije. Najprej ima besedo poročevalka gospa Del Castillo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi predstavniku komisije, ki je danes prišel sem in ki nam je eh, predstavil vsebino te strategije za Evropo. Spričo sedanjih okoliščin, eh, ko čakamo na sestavo komisije in ko tudi mi čakamo na našega komisarja, ne moremo kaj dosti narediti. Vendar predsednik Barroso je jasno povedal, da bo ta digitalna strategija ključna strategija za vse predloge, ki jih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 Na srečo vsi delamo v isto smer, želimo pač novo digitalno agendo za Evropo. Določene zasebne službe so to že delale, tudi švedsko predsedstvo je to storilo, špansko to namerava, komisija tudi dela na tem. In to so seveda srečne okoliščine in tudi Evropski parlament je sprejel odločitev, da pripravi um, poročilo na lastno pobudo. Prvi osnutek je sedaj v pripravi. Jaz sem poročevalka in predložila bom to poročilo uh, v začetku januarja. Se pravi, vsi smo v pravem trenutku pripravljeni in želimo pač eh, pomagati komisiji, eh, ki bo predložila sporočilo o digitalni agendi aprila ali maja in dotedaj bomo tudi mi imeli svoje stališče, tako da bo komisija lahko upoštevala tudi naše mnenje. Parlament bo potem lahko aktivno sodeloval pri tej razpravi za razliko od eh, drugih eh, razprav in če tudi drugod predsedstvo, svet, parlament, zasebna podjetja zasledujejo isti cilj potem eh, moramo seveda skrbeti za konkurenčen odprt trg da ne bi zaostajali za drugimi spričo eh, značilnosti evropskega parlamenta moramo omeniti zelo pomemben element eh, v strategiji gre za komunikacijsko revolucijo v digitalni obliki tukaj in tu seveda ne smemo pozabiti ljudi. Ali bodo pač vsi vključeni, celotno prebivalstvo, ali pa bo celoten projekt neuspešen. Treba je Eh, pokazati ljudem, kakšen je ta digitalni svet. Treba eh, jim ga je predstaviti, zato da lahko vsi sodelujejo. Ni dovolj, da samo nekaj srečnežev, nekaj elit eh, pozna funkcioniranje. Vsi morajo biti vključeni in tega pri strategiji ne smemo pozabiti in zato se bom tudi jaz zauzemala v svojem osnutku, ki ga nam ravam predložiti. Dobro bi bilo, če bi imeli informacije o teh rezultatih, ki jih je predstavnik komisije ravno kar predstavil. Seveda zlasti, če upoštevamo roke, ki jih moramo spoštovati, bi bilo seveda eh, koristno, če bi že imeli sedaj te rezultate. Čestitke k vaše predstavitvi in res moramo začeti, ta razprava bo imela zelo velik domet in bo vplivala tudi na naša gospodarstva. Hvala lepa. Naslednji je gospod Grafin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz čestitam komisiji za predstavljeno poročilo o digitalni konkurenčnosti Evrope za eh, nas mora torej IKT eh, biti prioriteta in mi vidimo seveda, da so mnogi dosežki zelo dobro predstavljeni, vendar je to poročilo morda preveč optimistično. Zakaj? Zato, ker ni Evropa merilo eh, za druge dele sveta. Eh, mi smo marsikaj dosegli, nismo pa recimo v tem poročilu slišali, kaj so drugi deli sveta dosegli. In če naredimo to primerjavo, lahko ugotovimo, da so eh, sicer najrejeni številni pozitivni ukrepi v zadnjih petih letih, da pa še vedno zaostajamo za drugimi regijami sveta. Digitalna agenda za Evropo bi morala biti bistveno bolj ambiciozna, kot je bila v zadnjih petih letih. Bolj jasna mora, bit, mora imeti jasne cilje in obveze. Naj navedem nekaj primerov. Zato, kaj si želimo v bodočem razvoju IKT. Eh, govorimo o številu internetnih uporabnikov in v poročilu komisije piše, da se je eh, število uporabnikov povečalo z, let, eh, z 43 v letu 2005 na 56 odstotkov. Vendar mi se moramo vprašati, ali je dovolj, da ima nekaj več kot pol prebivalstva dostop do interneta, da ga uporablja. Torej, eh, to je dobro, vendar dinamika pri nas je počasna. In če bo Evropa nadaljevala s to hitrostjo, bomo zaostajali za mnogimi novimi internetnimi državami. Potem širokopasovna povezava 2 megabajta na sekundo, to je nizek prak za svetovni internet. Naj navedem primer iz Bolgarije. Polovica uporabnikov uh, interneta ima več kot 100 megabajtov na uh, sekundo in imamo tudi take, ki imajo 1 gigabajt na sekundo uredbe morajo stimulirati, pospeševati razvoj eh, ponudnikov interneta. Eh, marsikaj pa je seveda zelo drago in če govorimo o dostopnosti dejansko hitrega interneta, lahko ugotovimo, da moramo še marsikaj storiti za to, da znižamo cene tega dostopa. Potem govorimo o optičnih vlaknih in drugih sredstvih za prenos eh, informacij. Zopet imamo kar nekaj dobrih primerov v Evropski uniji, v nekaterih državah, kjer so eh, optične mreže zelo dobro razvite, vendar za celotno Evropsko unijo ne moremo trditi, da smo res veliko dosegli. In če tega ne uporabljamo za prenos podatkov, potem eh, se bomo še v prihodnosti držali starejših tehnologij. Eh, potem, eh, kako je z proizvodi, ki ustvarjajo socialna omrežja? V Evropi imamo samo eno, Skype, po drugi strani pa imamo Facebook, Twitter, eh, Google, YouTube. Eh, vsa ta omrežja prihajajo iz eh, ZDA in so sedaj vodilna v Evropi. Mislim, da ne moremo biti kaj dosti ponosni na svoje inovacije v internetu. Tudi ne naredimo dovolj za odpiranje open source interneta. s tem se moramo resno ukvarjati. In eh, potem pa pravila za internet. Eh, eh, govorili smo o Googlovi knjižnici, o novicah, kako pač Google prihaja do informacij. Torej, mi smo videli, v ZDA se je Google dogovoril z založniki in tudi z mediji o dostopu do informacij. Mi moramo torej delati zelo hitro. Če so se oni dogovorili in če mi ne bomo dovolj hitri, bomo zašli v situacijo, kjer evropski založniki in mediji pridejo v bistveno slabši eh, položaj kot njihovi partnerji na drugi strani Atlantika. Mi torej ne želimo omejevati interneta. Tega ne moramo storiti in zaradi tega moramo pač uporabljati eh, ukrepe za informiranje na primer o pornografiji o zlorabi o goljufijah na internetu in podobno torej mi moramo povedati prebivalstvu kako naj pravilno uporablja internet in to je tudi pomembno vprašanje torej mi moramo razmisliti kako bomo eh, spoštovali pravice vseh eh, deležnikov v internetu z obveznostmi gospa uh, Reding je tudi delala uh, na sajber varnosti in je uh, načrtovala koordinatorje uh, za sajber varnost. To so ljudje, ki skrbijo pravzaprav za varnost v internetu, za varno uporabo. In nekaj takega eh, se eh, bo pojavilo pravzaprav tudi v našem poročilu. To varnost je treba pravzaprav zagotoviti, kajti na ta način bodo tudi v poslovnem svetu in drugot bolj uporabljali internet. Če govorimo torej o naših podočih eh, ciljih in nalogah o internet, v internetu, morajo leti biti dosti bolj ambiciozni, kot so bili v zadnjih letih. Hvala lepa. To je bilo zelo, zelo veliko vprašanj. Morda bi vi sedaj izkoristili priložnost in odgovorili na nje, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej eh, komentarji gospe Pilar del Castillo. Mi se seveda zavedamo dela, ki ga opravlja parlament, svet, predsedstva, druge organizacije. Moram pa reči, da je težko slediti vsem inputom. To bi bila zaposlitev s polnim delovnim časom. In mi smo hvaležni za to, da je švedsko predsedstvo pripravilo eh, zelo koristno poročilo o zeleni družbi znanja. In mi upamo, da bomo tudi z vami zelo tesno sodelovali in da vam bomo pripravili tudi pri pripravi vašega poročila, kolikor je v naših močeh, vam bomo dali na voljo podatke, informacije, zato da boste imeli isto podlago kot mi pri pripravi naše strategije. Kar pa zadeva nove prioritete, je zelo težko uh, reči, katere bodo nove prioritete. To je politična presoja, stvar pilo, politične presoje. Torej, če vzamemo spretnosti, to so spretnosti za življenje, pa tudi alfabetizem, se pravi, ali smo izobraženi dovolj, da lahko sodelujemo v internetni družbi. To, so, to sta ključni vprašanji. In E, imamo dobre seveda rezultate pri mladih, e, če pa e, gremo naprej po starostni lestvici, e, prihaja do upada. Morda torej določenih slojev prebivalstva nismo dovolj informirali, to bo pa sedaj pomembno spričo brezposelnosti in podobno. Potem pa naš mednarodni položaj. Če si ogledamo uporabo interneta v Evropi in jo primerjamo z, z tisto v ZDA, potem lahko vidimo, da mladi posod uporabljajo internet, praktično vsi. 80-90 odstotkov mlajših od 25 let uporablja internet. Potem pa eh, gre upad po starostnih skupinah bistveno hitreje kot eh, v ZDA. Zakaj? V ZDA so eh, zlasti starejši bili bolje eh, izobraženi in izobrazba je odločilnega pomena za uporabo interneta. Poleg tega pa tudi ljudje eh, delajo dlje eh, v ZDA in to je tudi odločilnega pomena, da si še vedno v delovnem življenju. Torej, ne smemo si ogledati samo prvršinske informacije, temveč moramo tudi preučiti, kaj to pomeni. In ni dovolj, da primerjamo, ne da bi razmišljali, odkot prihajajo te razlike. Potem vprašanje. Zakaj v v Evropi ni podjetij web 2.0 in tu se seveda pri nas postavlja vprašanje fragmentacije pravil. Eh, dejstvo je, da imamo v Evropski uniji 27 različnih eh, režimov in težko je stvari izvajati, če naprimer pomislimo eh, pogodbeno pravo, razreševanje sporov, potrošniško pravo in podobno. In rezultat te raznolikosti je torej, da ima morda nekdo uh, svojim podjetjem in web2 tu, uh, e, e, web2 pika nič uh, uspeh na domačem trgu, ima pa že težave v drugi državi in v ZDA pa seveda lahko dosežejo takoj milijone uporabnikov in potem pa problem mobilnega interneta. Eh, do sedaj je Evropa bila zelo dobra na področju mobilne komunikacije in naslednja stopnja bo brežični internet. Eh, če teh stvari ne bomo dobro naredili, ne bomo eh, naredili prehoda na naslednjo fazo. Potem glede poravnave v zvezi z Google Books. v Evropi smo v prednosti zaradi tega, ker imamo uh, informacije o tem, kdo ima pravice. In zaradi tega tudi menim, da lahko pravzaprav dosežemo hiter napredek, če seveda stvari dovolj dobro opredelimo in če zagotovimo tudi dobre odnose med knjižnicami, imetniki pravic in drugimi eh, akteri, ki so upleteni. Potem raznoliko zakonodaje v Evropi, torej mi smo naredili velik pregled eh, skupnostne zakonodaje na področju informacijske družbe znana pravno podjetje je to upravilo za nas in to študijo bomo tudi eh, objavili in eh, vam posredovali te podatke, vendar na raznih področjih je treba marsikaj storiti. Eh, kibernetična varnost, torej tu obstaja tudi neka mednarodna konvencija in samo 13 držav članic Evropske unije jo je eh, ratificiralo. Se pravi, tu je treba marsikaj storiti. Se pravi, ne gre samo za oblikovanje novih pravil, temveč gre za eh, izvedbo in izvajanje pravil, ki že obstajajo. Hvala lepa. Eh, s tem lahko zaključimo to točko dnevnega reda, kajti nihče ne prosi več eh, za besedo. Kolegica De Castillo pravi, da nam bo januarja predložila poročilo in potem eh, se bomo kar lotili razprave o poročilu. Torej, te, 11. januarja o tem verjetno ne bomo mogli razpravljati, ker bomo teda imeli zaslišanje komisarjev. Januarja torej dobimo poročilo in na to bo sledila nekoč razprava. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. No, žal ne gre, ker kolegice Valjan še ni tukaj. Oziroma prihaja. Bomo naredili Kratek odmorček za eno minuto. Prosim, ne zbežite iz dvorane. Takoj bo šlo naprej. Ja, meine Damen, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Gospod in gospodje, drage kolegice in kolegi, nadaljujemo. Uh, uh, yes. Tako, nadaljujemo z našim dnevnim redom. 14. točka in eh, investicijski projekti na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti. To je 14. točka na dnevnem redu. Kolegica Valjan ima besedo. Izvolite. Uh, you, Hvala, gospod predsedujoči. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Kratka bom, kaj ti videli ste osnovtek poročila in obrazložitveni memorandum. Sveda pa sem odprta za vse komentarje in vprašanja. Imam nekaj točk sama, o katerih mislim, da bi morali tukaj razpravljati z komisijo in z poročevalci v senci. Ne bi smeli povečati administrativnega obremenitve s to uredbo in ravno zaradi tega mislim, da bi komisija morala biti jasna, kakšni bodo zahteve o poročanju in kako se bodo ujemale z pravili v skladu z drugimi uredbi. To lahko naredimo z uredbo komisije, Ampak uh, seveda sem odprta tudi za izmenjavo mnenj s kolegi, da bi to vključili v to poročilo. Mislim tudi, da bi moralo biti bolj jasno, kako, um, kako im, kakšno obveznosti imajo podjetje in kako bo to zmanjšalo administrativne administrativna bremena, to še ni povsem jasno in čeprav je to omenjeno v obrazložitvenem memorandumu, bi želeli bolje razumeti, kako smo prišli do tega. Potem je bilo kar nekaj uh, zaskrbljenosti glede zaupnosti informacij, zlasti glede tistih podatkov, ki so občutljivi. Uh, Tudi tukaj bi želela slišati vaše mnenje, poleg tega pa je zelo pomembno, da se komisija neutralno ukvarja z informacijami, ki jih ima na voljo. To je pomembno tudi za vse, ki so vključeni v to uredbo. Drugo ključno vprašanje je, kdaj je treba obvestiti o načrtu naložb. Če je to prezgodaj, potem informacije ne bodo dovolj zanesljive, kaj te okoliščine se lahko spremenijo. In, e, tako da potem ta projekt ne bi bil pripeljan do konca. To sem skušala razjasniti v predlogu spremembe 9. Želel pa bi slišati tudi vaše mnenje. Kar pa zanima se, zadeva seznam projektov, mislim, da bi bilo koristno vključiti tudi uh, torej, eh, zmogljivosti za um, črpanje in za uplinjanje recimo in kakšen je prag za poročanje o investicijah v veterno energijo. Poleg tega bi želela povdariti pomembno pravno institucionalno vprašanje, kot veste, z začetkom veljavnosti Lizbonske pogadbe, pogodbe imamo nov člen 94, ki se ukvarja z evropsko energetsko politiko, politiko in mislim, da bi ta uredba morala temeljiti na tem členu, kajti komisija v uve, uvodni uvedbi dve pravi, da je to ena izmed znači, iz glavnih značilnosti skupne politike. Na srečanju, ki smo jih imeli z generalnim direktorjem v Strasburgu, je, je ta potrdil, da bi tukaj morali odločiti s soodločanjem. Poleg tega eh, imam predlog spremembe glede spremembe pravne podlage. To bo nekoliko eh, podaljšalo cel postopek, upam, da ne preveč. Vendar pa mislim, da moramo to narediti, zato da bomo imeli pravno varnost in da bodo pravice parlamenta v celoti upoštevane. Predsednik bo poslal pismo komisarju in generalnemu eh, direktorju v zvezi s tem in zato sem vam hvaležna. To bi bilo vse za enkrat in najlepša hvala in z veseljem bom slišala še mnenja kolegov. Najlepša hvala, prepričani ste lahko, da bomo to pismo napisali in tudi poslali. Težko je razumeti, zakaj se vedejo drugače, kot je bilo obljubljeno. Zdaj imam dve prijavi. Najprej gospod Balčko. Bite, je Balčko. Eno kurka se nama sod. Az előadó vélemény. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Prebral sem si osnotek poročila, kot tudi obrazložitev, ne bi se spuščal v mnoge predloge sprememb, s katerimi sem se, se seveda strinjam, gre za zelo pomembne spremembe. Omenil bi samo dve področji, kjer imam svoje dvome, kjer nisem prepričan, da so ugotovitve pravilne smo eh, v svetu, kjer vlada konkurenca. To ni vprašljivo. Energijski trgi se oblikujejo na osnovi konkurence. V prvem predlogu spremembe pa beremo, da, je, da cilj te spremembe ne more biti poseganje v delovanje samega trga. kje pa želimo izključiti to vrstne posege? Če gre za trg elektronskih nosilcev zvoka, kjer bi prihajalo do moten na trgu, bi to na vsak način vplivalo na državljane. Tega pa ni mogoče primerjati z situacijami, ko prihaja do moten trga, energetskega trga. Priča smo krizi, ki se je sedaj preselila tudi v realno gospodarstvo in tam povzročila veliko škodo. Tukaj je treba poseči. Energetska infrastruktura je pravzaprav gonilo za celotno gospodarstvo. Ne želim se zauzemati za ukrepe proti trgu, torej netržne ukrepe, ampak eh, da bi čisto preprosto izključili možnost poseganja v delovanje energetskih trgov, se mi zdi preveč nevarno. Podobno nevarno, kot se je to zgodilo pri finančnih institucijah, ko je prišlo do finančne krize in potem je bilo treba poseči vmes. In še ena točka je nekaj zapisano o varovanju zaupnosti podatkov. Na štirih mestih imamo tak predlog sprememb in tukaj se povdarja pomen zaupnosti podatkov. Pričemer se mi spet porajajo dvomi. Če vse to ne bo pripeljalo do tega, da bodo subjekti na trgu dejansko poročali o načrtovani gospodarski oziroma energetski infrastrukturi, pri čemer sami potrebujejo podatke za to, da lahko izvajajo svoje projekte, lahko z pretirano zaupnostjo podatkov preprečimo ustrezen pretok informacij. Mislim, da ne bi smeli toliko ustrajati in jahati na zaupnosti podatkov. To lahko namreč ovira investicije v energetski trg. Hvala lepa, kolega Girek. E, dziękuję bardzo. E, Začne od komentarja. E, ja, również długo zastanawiam. Najlepša hvala za četni komentar bi imel. Tudi sam sem razmišljal o razlogih, za, ki stojijo za predlogom uredbe. Veliko preprosteje bi bilo, če bi imeli sklep in tako bi imeli um, dovolj informacij in to bi bilo to. Ampak zdi se mi, da tukaj gledamo naprej v bodočnost evropskih integracij. Evropske integracije, solidarnost, energetska varnost in tako dalje zahtevajo koordinirano ukrepanje strani vseh držav članic. Zlasti, kar zadeva energetsko infrastrukturo. Ko pogovorimo o solidarnosti, moramo razmišljati tudi o tem, kako bomo uskladili solidarnost in konkurenčnost. In zato Evropska komisija skuša ločiti ti dve vprašanji. Komisija govori o transparentnosti, obenem pa trdi, da tega ne bo uporabila za neko paneuropsko infrastrukturo v Evropi in sam mislim, da to ni pravilno, to pomankanje jasnosti v resnici bi morali tudi o tem razmisliti. Skupaj moramo pripraviti načrt skupne evropske energetske infrastrukture, ki bo temeljila na konkurenčnosti in na solidarnosti. In ta dva elementa se med seboj ne izključujete. Menim, da um, uredba, o kateri govorimo, bi morala biti namenjena prav temu. E, morala bi upoštevati tudi prioritete držav članic. Sedaj pa še specifični komentar. Tukaj imam kar nekaj predlogov. Najprej bi morali razlikovati med različnimi investicijskimi projekti in postopki za pridobivanje dovoljenj. V nekaterih državah članicah investicijski načrti zahtevajo številna dovoljenja in to upočasnjuje cel postopek. In zato ni dovolj, če rečemo, da tukaj že poteka določeno dela in da bodo uh, odločitve se sprejele, ampak te odločitve se bodo razlikovale med posameznimi državami članicami. Če govorimo o omrežjih za prenos energije. Tukaj je potrebnih še več dovoljenj. In drugič, industrija ne bi smela temeljiti samo na nizkih emisijah, ampak bi morala tudi omogočati visoko učinkovitost, kajti varnost oskrbe je naša glavna prioriteta. Ne želimo biti v taki situaciji zopet naleteti na tako situacijo kot lani. Kar zadeva pa petletni rok za um, naročilo infrastrukture, to nam omogoča boljše načrtovanje. Poleg tega tukaj, um, ko govorimo o virih energije, um, ne govorimo o premogu, mislim pa, da je to pomembno. Potem pa še emisije CO2, teh ne bi smeli razdeliti po sektorjih, ampak po količini emisij za, e, na enoto. Tukaj govorimo o določenih parametrih, parametrih znotraj uredbe, ne, ni pa jasno, o katerih parametrih govorimo. Verjetno ne govorimo o tehnoloških parametrih, verjetno govorimo bolj o parametrih za vzdrževanje. Ne govorimo o jedrski energiji, taka, tako jedrsko gorivo zahteva infrastrukturo, ki se eh, šele zdaj zgradi, recimo za skladiščenje radioaktivnih odpadkov. Poleg tega je treba določiti parametre, eh, zato da ne bi razkrivali bančne skrivnosti in to mora biti zelo točno. In menim, da bi morali tudi določiti pojme, kot je recimo energetski sistem, ki je omenjen večkrat v besedilu, kaj pomeni odprt ali zaprt sistem, ali um, mesto skladiščenja, ko govorimo recimo o mestih skladiščenja jedrskih odpadkov. To je zelo pomeno vprašanje za Evropo dan danes, kaj ti določene države želijo zgraditi jedrske elektrarne v prihodnosti. Poleg tega interkonektor sploh ni omenjen v besedilu čeprav je to zelo pomemben element v infrastrukturi, če želimo imeti skupno energetsko infrastrukturo. Hvala. Dankeschön. Hvala lepa. Kolega Žadok od naslednji. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za skupino zelenih. Lahko rečem, da podpiramo uh, spremembo pravne podlage in podpiramo tudi določene stvari, ki jih je omenila gospa Valjan, zlasti kar zadeva širitev seznama infrastruktur, ki jih to zadeva. Kot je povedal gospod Gerek, ne smemo misliti samo na nafto in plin, treba je tudi misliti na eh, proizvodnjo toplote, eh, shranjevanje, skladiščanje električne energije in treba je tudi misliti zlasti na vse, kar zadeva jedrsko energijo, ne zgolj proizvodnjo lete. Imeli bomo tudi eh, Eh, določene predloge. Podpiramo seveda tudi eh, prak za eh, javljanje 10 megavatov. S takim pragom bi pravzaprav pokrili samo 10 odstotkov fotonapetostnih eh, eh, obratov in zaradi tega bomo mi predlagali, da okrepimo ta amandma poročevalke, se pravi, mi bi se zauzemali za drugačen eh, prak in bi tudi vključili druge obnovljive vire energije, kajti tukaj gre za zmogljivosti, ki se močno razvijajo. Imamo pa določene dvome, glede vidnosti eh, srednjeročno. Eh, razumemo seveda argumente gospe Valjan, vendar. Eh, treba je videti, kako je zanesljivo podat, zanesljivostjo podatkov in eh, predlog komisije po našem mnenju eh, omogočati tudi neko odločanje in ni samo nek registr eh, doseženega. Torej, treba je si vzeti čas, nadzorovati in zaradi tega pravzaprav eh, menimo, da je predlog komisije dober. Potem eh, sekvestracija oglika, ne vem, ali se lahko strinjamo s to formulacijo, tu je izključen eh, prevod voz eh, CO2. -ja. Torej, tu gre morda za osebinsko vprašanje. Potem zaupnost podatkov. Seveda je zaupnost pomembna, vendar ne vem, ali so energetska vprašanja eh, take narave. Tu gre za pomembno demokratsko vprašanje, demok vprašanje demokracije in podobno. In ne vem, vse je treba pravzaprav še dobro obravnavati in potrebujemo boljše ravnovesje med zaupnostjo in transparentnostjo. Poleg tega si je treba pri tem delu zagotoviti čim širše posvetovanje. Tu se bomo opirali na eh, čez sektorske analize in eh, upoštevati vse vrste energije, Treba je torej uporabiti vse nacionalne načrte za obnovljive vire energije, zato da bomo vključili vso decentralizirano energije, zato da ne bomo imeli eh, izkrivljeno sliko energetskega sektorja. Kar je pa tudi še pomembno in kar je tudi povedano v uvodnih izjavah, je naslednje. V tem besedilu se je prevečkrat Eh, pojavlja eh, zamisel, da bomo pač eh, imeli premajhne zmogljivosti in mi moramo pravzaprav upoštevati oboje in pomankanje zmogljivosti, kot tudi prekomerne zmogljivosti. Mi moramo imeti bolj dinamičen pristop do popraševanja če želimo zmanjšati uporabo energije od danes do leta 2020, potem eh, se lahko na, v nekem sektoru pora, pojavi eh, pomankanje zmogljivosti, drugot pa prekomerne zmogljivosti. Torej, mi želimo torej, dobiti orodje, ki nam bo omogočilo odločanje in uh, zato tu potrebujemo tudi določene informacije o financiranju. Danes imamo vsi v Evropi težave z javnim financiranjem, vendar za mnoge projekte potrebujemo uh, javne finance in zaradi tega potrebujemo. Uh, v teh informacijah tudi in, eh, elemente financiranja. Hvala. Hvala lepa, komisija. Gospod Helbricht. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Report, uh... Najlepša hvala za to poročilo. Mislim, da je gospa Valjant opravila odlično delo. Mislimo, da je, da, ima, da je poglobljeno pogledala naš predlog in strinjamo se z večino njenih predlogov. Imamo pa nekaj zaskrbljenosti, ki se odražajo tudi v tem, kar smo slišali se strani kolegov, to je zlasti od gospoda Žadoja in Girleha, zadeva predlog spremembe 10 in 9, ki jih je predložila gospa Valjan. Eh, predloge spremembe 9 in 10 skušata skrajšati čas v katerem je treba poročati o naložbi. In mislim, da če skrajšamo ta čas, potem, ko je že dano dovoljenje za um, dovoljenje za investicijo, potem mislim, da vse skupaj izkrivimo. Mi pa bi želeli eh, imeti več informacij o načrtovanju investicij. Ne vemo veliko recimo o situacije eh, o proizvodnji električne energije čez deset let in zaradi tega smo predlagali petletno, petletno eh, omejitev, preden se začne načrtovati to investicijo. Tako bi imeli pregled nad tem, kako se bodo razvile investicije v naslednjih desetih ali petnajstih letih. Če pogledate me, eh, na čas med tem, Šele ko se je začelo delo, potem bi izgubili pregled nad vsem in zaradi tega bi želeli biti zelo previdni do predloga spremembe 9 in 10 in zahvaljujem se podporu, za podporo gospodi Gireku in Žadoju za te iste eh, predloge. Kar pa zadeva pravno podlago, posvetovali smo se s pravno službo in povedali so nam, da obstaja neka posebna posebni uh, zakon. Evra, eh, torej v pogodbi Euratom in sicer člen 187 in 373, ki se ukvarja z zbiranjem informacij in to bi morala biti pravna podlaga. Eh, tudi člen 194, ki se ukvarja z bolj kot člen 124, ki se ukvarja z vsebino. Svet nas je obvestil, da so naklonjeni temu, da bi upoštevali predloge spremembe parlamenta, čeprav pravno tega niso dolžni, vendar pa se obnašajo, kakor da bi šlo za postopek soodločenja. In pravna služba sveta meni, da je člen 337 prava uh, pravna podlaga tukaj gre za zelo pravno vprašanje, kjer naše pravne službe nimajo ravno veliko fleksibilnosti. Kar pa zadeva druge točke, ki so bile doslej omenjene, slišali smo eh, nekaj o zaupnosti podatkov. Tukaj vam lahko zagotovim, da ne želimo omejiti transparentnosti, vendar pa eh, trgovinsko zaupni podatke, podatke je treba zaščititi in to je naš projekt, to, to nameravamo. Nekateri so predlagali, gospod Žador, recimo, da bi vključili tudi druge podatke, eh, ki zadevajo recimo gospodinstva. Potem mislim, da je treba najti neko ravnovesje med administrativnim bremenom mm, do deležnikov in držav članic na eni strani in transparentnostjo podatkov, ki jo lahko dosežemo na drugi strani. Eh, zlasti kar zadeva gospodinstva, mislim, da to presega um, to uredbo. Smo v kontaktu z Eurostatom, da bi vključili tudi proizvodnjo gospodinstev, recimo v naslednjih eh, petih letih. To bi bil najbolj ustrezna metoda. Tako uh, da bi videli, kako je diverzificirana tudi proizvodnja pri gospodinstvih. Gospod Girek je tudi povedal, da ni popolnoma zadovoljen, da je treba pogledati tudi bolj vsebinsko vprašanje, kot je so naprimer dovoljenja in da je treba delati za panevropsko infrastrukturo. Mislim, da to presega obseg uporabe te um, uredbe, kajti ta uredba zadeva samo zbiranje podatkov, ne želi pa ustvarjati politike v tej smeri. Kar zadeva dovoljenja in panevropsko infrastrukturo, bomo, pripeli, bomo pripravili um, nove smirnice naslednjo, le, naslednje leto glede infrastrukture, ampak trenutni predlog uredbe pa tega ne more vsebovati. Potem mislim, da je prišlo tukaj do nekega nesporazuma z gospodom Girekom in Žadojem glede tega, kaj je vključeno v bilateralnih kontaktih, ki bi morda to lahko razjasnili. Gospod Girek je recimo rekel, da, da, da eh, recimo, da to ni vključeno tudi skladiščenje jedrskih odpadkov. Morda bi lahko mm, dodali predlog spremembe, mislim pa, da je sicer jedrska energija sicer vključena. Isto, eh, kar zadeva gos drugega gospoda, tudi to bi morali še enkrat pogledati, mislim, da je vključeno. Potem ste želeli vključiti tudi finančna sredstva, mislim, da to presega obseg uporabe um, in, in transparentnost. Tukaj gre znova za vsebino, tudi glede poročanja o naložb. Vendar pa sem hvaležen za podporo, ki sem jo dobil tukaj in upam, da, bi, da boste znova razmislili o predlogi spremembe 9 in 10. Um, ehm, če omejimo čas, potem si režemo vejo, na kateri sedimo. In če torej ne vključimo faze načrtovanja. Vsekakor pa najlepša hvala za splošno podporo. Na. Herzlichen Dank, Helbrecht. Hvala lepa, gospod Helbrecht, kar zadeva postopkovno vprašanje in eh, pravno podlago. Tukaj bi dal besedo gospodu Rodrigesu iz pravne službe. Mogoče lahko zadevo takoj rešimo in lahko delimo zadeve. Gospod Rodriges. Chairman. Gospod predsedujoči, zelo kratek bom. Prva ocena glede pravne podlage. Kot smo povedali, član 200, člen 284 je člen, v skladu s katerem je bil predložen ta predlog Sedaj pa z uh, začetkom veljave Lizbonske strategije imamo člen 194, ki, se, ki zadeva pravno podlago za energetske projekte. Glede na dejstvo, da glavni cilj tega predloga je zbiranje podatkov, In tukaj bom omenil drugo uvodbo, uved, um, uve, uvodno mm, izjavo. In torej, da je to glavni cilj, je pravna podlaga člen 194. Zdi se nam ustrezen za ta predlog. Dejstvo, da ta predlog zadeva tudi obveščanje in zbiranje podatkov, to še ne pomeni, da je to glavni cilj tega predloga. Glavni cilj je imeti podatke, pridobiti podatke, tako da, bom, da si bomo lahko ustvarili sliko o energetskem trgu in s tem zagotovili dobro delovanje energetskega trg, trga in to je eden izmed ciljev uh, člena 194. Zato mislimo, da bi ta uredba lahko sprejeli uh, s to pravno podlago podlago, ki pomeni tudi eh, postopek soodločenja za parlament. Potem vprašanje Euratoma, pogodbe Euratom, ki naj bi bila tudi pravna podlaga, kaj ti ta uredba temelji na dveh uh, pravnih podlagah. Glede Euratoma se zavedamo, da ne obstaja postopek soodločanja in to pomeni, da določbe pogodbe Euratom bi lahko bila pravna podlaga in sicer člen 187 in mislimo, da bi to uredbo lahko razdelili. Prva, prvi del um, so odločanje, torej in člen 194, uh, potem pa del, ki zadeva Euratom, bi, s tem bi se ukvarjali v skladu z členom 187 pogodbe Euratom in to pomeni samo uh, posvetovanje s parlamentom. Seveda to je naša prva ocena, seveda smo pa na voljo za vse dodatne informacije. Hvala. Hvala lepa. Predlagam, da napišem pismo, kot je predlagala gospa Valjan, tako da bodo vse skupaj še enkrat preverili v pravni službi, mogoče bomo res razdelili pravno eh, podlago, enkrat eh, Lizbonska pogodba, druga Euratom, eh, s tem bi uredili obe zadevi. Na vsak način bom pripravil ustrezen dopis za pravno službo. Časovni načrt je znan, mislim, 9. september je rok za vložitev predlogov sprememb, pardon, december. 9. december januarja. Pa bomo potem nadaljevali s posvetovanjem. Hvala lepa. Zdaj, torej, kolegice in kolegi, če se strinjate, imeli smo majhen problemček. Gospod Helberg, ste želeli še kaj povedati? Kar zadeva dopis, ki ga boste napisali in ki ga tudi pričakujemo, a, boste, a bi lahko napisali ustrezen dopis tudi svetu. Ja, se strinjam, zato je tudi pametno, se upravičujem, drugače tudi nima smisla prosim vas, da se dogovorimo glede majhne spremembe v postopku. Imamo težavo z prisotnostjo in še čem. In če se strinjate, bi točko 18, to je kratko poročilo gospe Podimate, potegnili naprej. Tukaj rabimo pet minut in nič drugega ni kaj razpravljati. To je podobno kot včeraj pri poročilu Tikao, gre za opozorilo na to, kako je potekal postopek. Gospa Podimata ima zdaj priložnost, da zadevo predstavi. Kolegica, izvolite. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να σας ενημερώσω πολύ σύντομα. Χαλά ρίπα. Чисто на кратко нека информации. Гледа и разправо за комисион светом, кар задева навајање пораба енергија и других виров на изделки. 14. новем, 17 novembra smo z svetom dosegli politični dogovor in s tem so pogajanja zaključena. Na področju skupne učinkovitosti proizvodov imeli smo tudi dva tehnična sestanka na teme, ki so prav tako političnega pomena. Dokončni rezultat, kar je zapisano tudi v političnem dogovoru je eh, naslednje. Pogajanja so se osredotočala v trilogu osredotočala na naslednje elemente. Prvi najpomembnejši element se nanaša na, na layout, eh, to se pravi obliko. Eh, nalepk oziroma standardiziranih podatkov. To je bil največji problem in tukaj so se vrtele najbolj zapletene razprave, kar zadeva obliko besedila. In... Eh, druga točka, drugi element so javne dobave. To je tisto, kar gospodarstvo in potrošniki eh, dobijo, mora vsebovati energetsko varčne proizvode. To se pravi, javne dobave morajo vsebovati najbolj varčne proizvode. Govorili smo tudi o tem, v kolikšni meri. bi lahko razširili osko pojmovanje proizvoda. Spraševali smo se potem, a ne bi govorili, ki so energetsko varčni. Maja pri prvem branju smo dobili prvo besedilo in takrat smo ugotovili, da bi morali sprejeti tudi srezno direktivo v tej zvezi kar zadeva politični dogovor, ki smo ga sklenili naši z, z svetom, temo naslednje. Gotovo veste, da zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe izvedbeni akti in ostalo začenja prav tako veljati. nekaj stvari pa ostaja še odprtih. V naslednjih eh, tednih bo Evropski parlament eh, pripravil eh, svoje predloge, ki jih je treba vključiti v besedilo direktive. V prvi obravnavi, v prvem branju smo ugotovili, da je treba ohraniti sistem A do G. Tukaj je bilo rečeno, da je treba navesti tudi eh, življensko dobo aparata na nalepki. O tem smo razpravljali v svetu, vendar so bili odločno proti. Rezultat eh, pogovorov in pogajanj z svetom je naslednji A do G. Ta schema ostaja z možnostjo treh eh, dodatnih razredov. Lahko imamo A, A in A to so dodatni trije razredi. Ostali bomo tudi pri enakih barvnih kombinacijah, kot smo jih imeli doslej, kot jih poznamo na sedanjih nalepkah. Poleg tega pa je treba ponovno oceniti eh, porabo energije ob upoštevanju razvoja na tem področju. kar zadeva javna naročila in javne dobave, naj opozorim na to, da smo imeli tudi v Evropskem parlamentu razprave o tem, da bi sprejeli obvezujoče zahteve, kar zadeva področje javnega naročanja. In tukaj smo imeli veliko upor strani sveta, čeprav je bila to tema, ki smo jo pripravljali skupaj tudi v sodelovanju s komisijo o direktivi, pa je zdaj zapisano, da države članice spodbudi, da bodo spodbudile pristojne nacionalne organe, da pri javnih eh, naročilih eh, upoštevajo izbor najbolj energetsko učinkovitih eh, artiklov kar zadeva razširitev področja uporabe. Ugotovili smo, da ne bomo prevzeli definicije v direktivi, da potrebujemo obrazložitev strani komisije, tako da bo popolnoma jasno, kateri aparati so vključeni v področje uporabe te direktive. Pri preverjanju posameznih kategorij je predlagano, da posamezne aparate vključimo tudi v izvedbene akte. To je naša usmeritev in eh, končno, kako je z eh, oglaševanjem. V besedilo, ki smo ga podpirali v prvem branju meseca maja, smo hoteli obvezno navedbo e, porabe energije, ko gre za za oglaševanje, reklamiranje teh izdelkov. Tudi tukaj smo naleteli na odpor. V dokončnem besedilu pa je zdaj zapisano, da pri oglaševanju proizvodov, ki porabljajo energijo, da je tukaj treba opozoriti na to, kakšna je poraba. In cena z ustrezno oznako porabe energije. Zadeva je zelo težavna, tudi pogajanja so bila zelo težavna. Podobno je bilo pri energetski učinkovitosti stavb, pa vendar lahko rečem, da sem zadovoljna z dokončnim rezultatom. V tej priložnosti bi se zahvalila poročevalcem v Senci za podporo in pomoč tudi generalnemu sekretarjatu za pomembno podporo. Zahvaljujem pa se tudi Evropski komisiji. Hvala lepa. To smo hoteli čisto na kratko narediti. Zdaj pa imam še dve prijavi eh, k besedi prosim vas, da, se, da ste potem res uh, zelo kratki, ker nimamo dovolj časa na voljo. Gospod Balčov. Mikro, please. 5 percet, sad tisztelt elnök úr, erre köszönöm a szót, tehát mínusz 3.37-nél van. Predvideli ste 5 minút za celotno točko, torej eh, sem pri mínus 3.37. Myslím, da je to zelo pomembna točka. Slišali smo, da v prejšnjih točkah, eni prejšnjih eh, točk, da so ljudje zapisali oziroma odgovorili, da energetska poraba ni zelo pomembna za potrošnike. Ampak tu bi lahko našli stično točko med eh, proizvajalci in uporabniki. Eh, proizvajalci lahko s tem oglašujejo svojo veliko kakovost uporabniki pa vidijo, da imajo določeni aparati ugodno porabo energije. Kot novi poslanec sem se poskušal informirati eh, na tem področju. Prav tako imam nekaj zahval. 9. marca je komisija pripravila zaprt, eh, zaprto skalo, zaprto lestvico kar bi bilo zelo nevarno za potrošnike, za uporabnike, če kategorije v novem sistemu ne bi imele enake izpovedne vrednosti. Glasovali smo tudi že na plenarnem zasedanju, ko je šlo za hladilnike, kjer smo podprli komisijski predlog, da je lestvica na vzgor odprta za podatki minus 40, minus 20 in tako naprej. Kar smo zdaj slišali, A, A, plus, A, plus, plus in A, plus, plus, plus, da se ponovno pojavljajo te kategorije, te kategorije kaže, da smo s tem rešili največje probleme, ker ohranjamo lestvico, boljše proizvode, zaprto lestvico, boljši proizvodi pa bodo dobili dodatne boljše oznake. Mislim, da bi morali to podpreti pri označevanju vseh eh, eh, proizvodov. In tukaj bi lahko spostavili ustrezno povezavo med eh, proizvajalci in potrošniki. Hvala lepa, kolega Ode. Uh, Hvala želel sem samo povedati, gospa Polimado, da mislim, da ste naredili dobro delo. Če pogledamo predlog komisija in zlasti pritiske manj ambicioznih držav članic, zato mislim, da smo tukaj ogromno dosegli. Želel bi vam čestitati, mislim, da ste upravili krasno delo. Hvala lepa, kolega. To je bilo kratko, jedrnato in natančno. Zahvaljujem se vsem, tudi kolegici Podimati in zaključujem to točko dnevnega reda in zdaj prihajamo nazaj na 16. točko dnevnega reda, kjer gre za predstavitev komisije. Prosili smo namreč komisijo, da nam pove, kako poteka izvajanje uredbe o emisijah CO2 iz osebnih vozil. Saj eh, smo tukaj imeli upravka z mnogimi vprašanji in po izvedbami, tako da so mm, začeli kolegi nekoliko razmišljati. Prosili smo komisijo, da nam pove, kaj se je tukaj torej dogaja. Gospoda Ovna, predstavnika komisije, ga prosim, da najprej zasede svoje mesto ob meni in da potem tudi poda predstavitev. Boste začeli svojo predstavitvijo. Good morning, everybody. Um, Dobr dan, sem skupaj, imenujem se Filip Oven in prihajam iz Generalnega diktorata za okolje. Opravičujem se vam, da ste morali spremeniti dnevni red. Želel bi povedati nekaj o zakonodaji, ki zadeva eh, CO2, emisije CO2 iz osebnih vozil. Verjetno se spomnite, da obstajajo tri zakonodajne um, predlogi, ki ste jih sprejeli s pomočjo komitologije. Prvo je, da bi uh, imeli pravila za, o emisijah CO2 iz osebnih vozil. Tukaj govorimo o členu 8 iz uredbe, to je redni postopek. Potem imamo še člen 11, ki se ukvarja z izjemami in sicer z niš, um, proizvajalci nišnih proizvodov. Potem pa imamo še člen 12, ki govori o ekoloških inovacijah in pravilih za eh, postavitev eh, metodologije in ekoloških inovacij ter postopkov. Med eh, času zadnjih mesecev se je komisija trikrat sestala z člani držav članic, da bi razpravljala o tem projektu in o teh eh, členih. Poleg tega smo imeli sestanek z deležniki in industrijo na začetku oktobra. Eh, bilo je kar 80 eh, udeležencev strani poizvajalcev, združen proizvajalcev, dobavitelji, nevladne organizacije ter predstavniki držav članic. Torej mislimo, da smo dobili dober feedback tako od industrije kot držav članic. Sedaj, um, nadaljujemo uh, z monitoringom, spremljanjem um, eh, CO2 emisij in eh, Torej, sedaj bomo uh, poslali predloge v postopek uh, v komisiji in odbor za podnebne spremembe. To bomo storili februarja naslednje leto. Tre, tretje področje, to so ekološke inovacije, to je morda najbolj kompleksno vprašanje, tako glede vsebine ter vodenja procesov ta dokument še ni dovolj mm, predebatiran in ga bomo kasneje predstavili. Kar zadeva vsebino tega dokumenta in za spremljanje emisij CO2, eh, smo se ukvarjali z tem, kako pridobiti točne informacije se strani držav članic in njihovih eh, um, organov, ki so dolžne zbiranje za zbiranje podatkov, potem kako, bi, kako bo komisija obravnavala te podatke, ter razpravljali smo tudi o vozilih eh, na biogorivo. Ehm, um, ehm, um, nismo toliko razpravljali o vsebini, ampak o tem, kakšne dokaze naj bi komisija zbrala, če želijo določeni proizvajalci resnično eh, biti, biti eh, uvrščeni pod izjeme. Potem smo debatirali o tem, kaj je ekološka inovacija, kako bi jo definirali, eh, definirali za dobavitelje in proizvajalce ter kako komisija naj postopi to pa z številnimi prijavami, ki jih bo prejela. Torej, to je sedanja situacija. O tem bomo razpravljali na začetku naslednjega leta, torej za spremljanje in za izjeme, eh, torej o ekoloških inovacijah pa se bomo pogovarjali na začetku leta 2010. Presrčna hvala, samo še majhno dopolnilo. E, ko ste govorili o, podneb, o odboru za podnebne spremembe, ste verjetno mislili na okoljski odbor, kajti odbora za podnebne spremembe nimamo, vendar okolje se ukvarja s tem vprašanjem. Sedaj sta se dva poslanca prijavila k besedi, najprej kolega Langen. Ja, nekoč sem bil poročevalec v odboru za industrijo za to tematiko in mislim, da urejanje eh, predstavlja pravo pot kljub pomislekom za to, da bi zmanjšali izpust CO2 in porabo goriva pri novih vozilih. Sedaj se marsikaj pripravlja in na zadnjem avtomobilskem sejmu v Frankfurtu sem ugotovil, da povsod po svetu proizvajalci avtomobilov ofenzivno uresničujejo naše zahteve, seveda opuščevajoč določene eh, prehodne ukrepe. Torej, eh, reguliranje je bilo potrebno, kaj ti sektor sam tega očitno ni zmogel. Eh, v uh, regulativi smo pač mi določene stvari vključili, ki jih komisija dolgo časa ni hotela. Kolegica Angelika Libler je uh, na trilogovo uh, eh, dela pogajanja na naši strani in sicer tu gre za upoštevanje ekoloških inovacij. In če so moje informacije točne, potem komisija slejko prej blokira upoštevanje ekoloških inovacij. To pravim eh, tudi zaradi konkretnih predlogov, ki so na mizi. Če želimo zmanjšati izpust CO2 ja pri vozilih, potem je treba upoštevati vozilo kot celoto in ne samo motor. O tem smo se mesece in mesece eh, prepirali in če ekološke inovacije upoštevajo celotno vozilo in če te Uh, omejimo naprimer en kilogram na kilometr, šele nad to vrednost to stvari upoštevamo ali pa dobavitelji uh, priznamo jim ekološke inovacije le, če to lahko dokažejo za vsak tip vozila. Potem To predstavlja nekaj, česar zakonodajalec noče, tega ni v besedilu. To se je komisija zmislila naknadno in zato pozivam tudi komisijo naj tako e, v zakonu kot tudi pri interpretaciji e, upošteva inovacije in naj bo prijazna do inovacij. Sedaj pa kolegica Nibler, prosim. Lahko se takoj navežem na to, kar je kolega Langen že na široko in dolgo povedal naj povem, da imam enake dvome in skrbi kot kolega Langen. Bila sem predsednica odbora za industrijo in sem sodelovala pri vseh sejah, tako da lahko povem, da je to, kar je potekalo in bilo sklenjeno na trialogu, ko smo se pogovarjali cele noči, da je to povezano tudi z vložkom Evropskega parlamenta. Da se je zato da bi se zadeve izvajale tako, kot smo se to dogovarjali v dolgih urah eh, po dnevi in po noči. Omega bi tudi ekološke inovacije, okoljske inovacije. Kot članom odbora za industrijo se zauzemamo tudi za to, da spodbujamo inovacije posod, kjer je to mogoče, da spostavljamo spodbude eh, sploh v smeri okoljskih inovacij. Kolega Langen je nekaj stvari omenil, ki grejo prav nasprotno smer. Tukaj se postavljajo ovire. Okoljske inovacije se preprečujejo z birokratskimi ovirami znotraj postopkov, tako da bi dopustili čim manj to vrstnih inovacij. To ni prava pot in tudi v imenu drugih kolegov lahko povem, da vam tega ne bomo dovolili, ampak se bomo zazemljali za to, da se bodo zadeve izvajali tako, kot smo se to dogovorili s svetom in eh, komisijo v pogajanjih. Eh, vprašal pa bi tudi, zakaj eh, nimajo pravice vlaganja zahtevkov dobavitelji tako kot proizvajalci. Slišala sem, da dobavitelji morajo podati kvantifikacijo za vsak model, za vsako vrsto, tip okoljske inovacije. Tega ni tega nismo zapisali in si nismo zamislili na tak eh, način. Zato me zanima, odkot eh, te omejitve prihajajo, zakaj eh, dobavitelji ne morejo neodvisno od proizvajalca vložili, vložili vložiti prošnjo za okoljske inovacije. Tukaj smo dobili različne pritožbe. Kolega Langen je upravičeno pozoril na to, da ni moč razumeti, zakaj se okoljske inovacije dopuščajo samo, če prinašajo vsaj en gram na, kilogram na kilometr prihranka. Cilj enega grama pri proizvajalci s tem zamujamo, lahko bi upoštevali tudi prihranek za en miligram, ne vem, zakaj imate tak prak. To mi je popolnoma nerazumljivo. Lahko razumem to samo tako, da spet poskušate uvirati okoljske inovacije in možnosti investiranja v to področje. Tudi pri dokumentu, ki ga trenutno pripravljate, vas prosim, da upoštevate naše pripombe Evropa in Evropska unija avtomobilska industrija potrebuje prijazna določila, tako smo to tudi oblikovali in za tem tudi stojim. Imamo jasne cilje, kar zadeva zmanjšanje izpostav CO2, vendar pa ne smemo tehnološkega napredka iz čisto mm, ekološko-političnih eh, razmislekov ovirati na tak način, ko se to dogaja tako, zato moramo poskrbeti za evropske investicije. Prosim vas, da to tudi upoštevate pri svojih pripravah. Hvala lepa, kolega Iler moja vprašanja grejo vam ponovno v isto smer. Eno osnovnih ovir prihaja iz komisije. Ustvarila je komisija, ne more biti, da imamo minimalni eh, čas 12 mesecev za izvedbo postopka. To je neskončno dolgo. Na začetku smo imeli veliko predlogov, da vključimo preizkusne institucije in ostale, ki že imajo izkušnje z dajanjem naročil, tako da bi lahko del reševali z izvedeniškim mnenji neodvisnih, neodvisnih organizacij. Pri nas imamo TÜV ali DECO, v drugih državah je tudi kaj podobnega. In zdaj izgleda tako, da zakonodajalec hoče spodbujati inovacije. In zato bi komisija morala skrajšati postopek vsaj na šest mesecev. Se ne gre, da bi komisija 12 mesecev porabila za preverjanje upravičenosti eh, prošen največ časa se porabi za preverjanje strani komisije. Industrija lahko zadeve prej uresniči, kot eh, zna komisija vso zadevo preveriti. In to ni spremljivo. Ne gre, da bi eh, komisija v postopku komitologije porabila 12 mesecev za preizkušanje oziroma preverjanje. Hvala lepa in zdaj še enkrat beseda komisiji. Bilo je tudi nekaj vprašanj, na katere mogoče lahko odgovorite. Um, Hvala za te točke. Mislim, da sem že na začetku povedal, da imamo sedaj samo koncept glede dokumenta o ekoloških inovacijah. Nismo še pripravili nobenega zakonodajnega dokumenta in sedaj smo prisluhni državam članicam in industriji in naslednji teden se bomo um, sestali z proizvajalskimi organizacijami, torej imamo dialog na tem področju. Kar zadeva dobavitelje, to sem slišal dvakrat, jasno je, da se lahko dobavitelji prijavijo, uh, mi bomo to spreja, sprejeli. Uh, pomembno je samo, koliko bomo s tem prihranili z ekološkimi inovacijami. Ekološke inovacije lahko obračunavamo samo eh, na podlagi emisij CO2. Ne moramo imeti nekega uh, abstraktnega stroška in seveda bomo vključili tudi dobavitelje v področje uporabe te uredbe. Potem vprašanje um, 20 mesecev uh, roka. Uh, seveda je treba um, proučiti vse tehnične uh, vidike, ne vem, koliko časa bo to trajalo, treba, treba jih je do dobro oceniti. Industrija bi želela videti te informacije, um, te inovacije zelo hitro, ampak komisija mora to temeljito proučiti in zato če želimo imeti kredibilni preveritveni proces in če je treba slediti celoten postopek, zahtevam potem tudi um, čas za prevod in zaradi tega se mi zdi 12 mesecev uh, kar v redu rok. Potem tretje, tretji, tretje vprašanje, uh, številne zdrave eh, članice so naklonjene omejitvi enega grama in to je, ostaja še odprto. Nismo se še popolnoma odločili, nimamo še predloga na tem področju, vendar pa menimo, da eh, da bodo tehnologije gonilo industrije, avtomobilske industrije tudi na tem področju. Potem je bilo vprašanje glede uh, testnih vozil. Mislim, da je treba te uh, inovacije nekako zajeti v to testni cikl. In sicer bodo te, bodo te testni cikl spadev pod uh, e, ekološke inovacije, ki, kot sem še povedal, tega dokumenta še nimamo. Hvala lepa za odgovor. Nihče se ne prijavlja več k besedi. Bernard Langen, so, aha, samo še predlog. Morda bi mi komisiji eh, posredovali katalog vprašanj, ki bi ga pripravil naš odbor. No, tu pravzaprav imamo jasno mnenje eh, odbora in eh, napisali bomo dopis predsedujočega odbora. Eh, v katerem bomo pač seveda predstavili naše mnenje. Seveda lahko dodamo še vprašanja. Mi moramo komisiji pomagati, da pospeši postopek tako, kot to zakonodajalec želi. Jasno, živimo v pravni državi in tu veljajo postopki pravne države in tu imamo odločitev parlamenta in sveta, to je sklenjeno, se bo uresničilo, če pa so tu kakšni pomisleki, bomo mi pač poskrbeli za to, da se te stvari uredijo. Torej, napisali bomo pismo in pričakujemo potem seveda odgovor. Morda ga bomo tudi eh, svetu poslali v vednost, da vedo, kaj se dogaja. Gospod Langen morda bi komisijo eh, prosili, da naj odgovori na to še pred zaslišanjem komisarjev. No, lahko poskušimo. Vmes je pa seveda še božični čas, ko je mir. Dobro, poskušil, poskusil bom. Torej, to je samoumevno. Sklepe eh, odbora vedno stotno uresničujem in to bom storil tudi tukaj. Hvala lepa za ta kratki. Uh, Kratkoročni odgovor, torej mi bomo še naprej delali na tej temi, kaj ti smisel vsega tega je, da izkoristimo vsa tehnološka sredstva za to, da dosežemo napredek pri varstvu okolja in podnebja. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, to je priljubljena točka 19 razno. In ker nimate ničesar za potočko, razno jaz pa tudi ne, eh, prehajam na 20. točko, tu napovedujem, da sta naslednja dva sestanka eh, ob drugih eh, terminih, kajti ta dva navedena termina sta v tednu zaslišanja komisarjev. Se pravi, tu bomo najprej imeli zaslišanje komisarjev, ker se bomo ponovno videli. In v zadnjem januarskem tednu bomo imeli normalne sestanke odbora. In poleg tega se bo sekretarjat pozanimal za nove možne eh, seje, za nove sestanke, zato da bomo kompenzirali ta izpad. Eh, vsem kolegom in kolegicam se zahvaljujem za hitro delo danes, tako da smo skončali nekoliko prej, kar pa seveda ni nobena škoda. Želim vam danes še naprej veselo delo. Hvala.